Okay, friends, you are warmly welcome to our meeting. Dobro, prijatelji, prisrčno dobrodošli na naši seji. Prva točka, sprejetje dnevnega reda. Lahko dnevni red sprejmemo brez sprememb, ja. Eh, potem sporočila, druga točka, na voljo so vsi jeziki z izjemo hrvaščine za jutri pa bi vas rada obvestila, da dopoldne da bo dopoldne prišlo 20 gostov, ki jih je povabila gospa Moran Chantier in sicer od 9 do 10.30. Tretja točka. Imeli bomo izredno sejo odbora za zaposlovanje 24. maja in prosim, da si zapomnite, da bo dnevni red sledeč. Podpredsednik Dombrovskis nas bo obiskal za namenom strukturnega dialoga in komisarka Tyson bo govorila o uh, predlogu za vzpostavitev Evropskega organa za delo. Izmenjava mnen, oziroma izmenjavi mnen pa bo sledila pa bo sledilo delavnica na isto temo. Prosim torej, da se vas čim prej udeležite seje. Tretja točka, sprejeti zapisniko. Sprejeti zapisnika z dne 27. marca, nobenih pripomp. Torej lahko pridemo k četrti točki na dnevnem redu. Digitalizacija in avtomatizacija ter izzivi za trg dela. Namen te seje je, da razpravljamo o vplivu digitalizacije na gospodarstvo na splošno in pa na trg delovne sile. Veliko negotovosti je eh, glede eh, posledic eh, digitalizacije, z tem pa je povezano tudi veliko upanje. 47 odstotkov ameriških delovnih mest naj bi postalo predmet eh, avtomatizacije v naslednjih desetih ali pa dvajsetih letih. In druge študije pravijo, eh, da naj bi prišlo do avtomatizacije manj kot desetih odstotkov delovnih mest, torej stališča se eh, zelo razlikujejo. Teorije so različne delovna mesta v proizvodnji se eh, zmanjšujejo, eh, vendar eh, pa se povečuje število delovnih mest, kjer je potrebnih več veščin oziroma kjer je potrebna nizko usposobljena delovna sila. Vse skupaj ima posledice tudi na starševski dopust eh, in pa na bolniški dopust in to bo vplivalo seveda na države članice in pa na sisteme socialne varnosti. In zaradi tega bomo začeli to predstavitev z panelom različnih predstavnikov in pa eh, z študijo stoje o vplivih na trg dela. Sedaj pa kar takoj dajem besedo gospodu Bernardu Taksu, ki bo naredil prvi uvod v študijo stoje, ampak ni ga tukaj, kaj ti je eden izmed tistih, ki je žrtev eh, stavke danes. Torej, predlagam, da damo besedo trem izvedencem. In vsak lahko dobi besedo za 10-12 minut, potem pa upamo, da bo gospod Dax eh, prišel, kaj ti je že na poti. Mogoče bi lahko dala besedo gospodu Samuelu Engblumu, direktorju uh, političnega direktorata in pa nekdanjemu uh, pravnemu svetovalcu Švedske konfederacije uh, zaposlenih. Najlepša hvala. Rad bi se zahvalil tudi odboru za to prijazno povabilo, da se odeležim vaše seje in predstavim stališče eh, svoje organizacije. Naša eh, konfederacija združuje 1,5 eh, milijona uh, uradnikov in smo ena izmed najpomembnejših organizacij v konfederaciji zaposle, zaposlenih in tudi ena najhitreje rastočih. Mogoče bi sedaj lahko pogledali prvo prosojnico ali pa tudi ne. Thank you. Uh, new technologies, uh... Nove tehnologije vplivajo na trg dela na dva različna načina. Delujejo kot gonilo strukturnih sprememb, hkrati pa tudi omogočajo nov način organizacije dela in svojo predstavitev bom osredotočil na ti dve temi. Če se izognemo eh, najbolj utopičnim scenarijem, potem eh, lahko eh, povzamemo vpliv na trg eh, dela eh, takole. Vpliv di digitalizacije, seveda. Nekatera delovna mesta bodo izginila, eh, pojavila se bodo nova delovna mesta, velika večina delovnih mest pa se bo spremenila in mislim, da to povzema tudi študijo stoje, eh, katere predstavitev bomo slišali kasneje. Eh, spremembe bodo potekale različno hitro v različnih sektorjih, v različnih državah in v različnih podjetjih. Kadar eh, ocenjujemo digitalizacijo, ne smemo nikoli zabiti, da tudi če je tehnološki napredek zelo pomemben, Politične odličitve močno vplivajo na končne rezultate. In eh, za podjetja eh, bo digitalizacija lahko eh, pomenila konkurenčno prednost. Enako velja tudi za javni sektor. In tehnologijo bi lahko uporabili tudi za to, da odgovorimo na rastoče potrebe po storitvah. Veščine in možnost pridobitve novih veščin bo zato zelo pomembna pomembna bo eh, tudi izobrazba, eh, pa eh, naj tukaj govorimo o predšolskem ali šolskem izobraževanju, pa tudi o vseživljenskem učenju. Gre za to, da bodo nekateri potrebovali dodatno usposabljanje, da bodo lahko šli v korak s časom. V raziskavi, ki smo jo naredili, smo lahko ugotovili, da štiri od deset delavcev verjame, eh, da eh, nima zadostnega usposabljanja na delovnem mestu, da bi eh, se lahko prilagodili spremembam. Najbolj zaskrbljeni so tisti, ki so srednjih let, ki so visoko usposobljeni in ki imajo pogodbe za določen čas. Rad bi tudi povdaril, kako zelo eh, pomembni so eh, socialni sistemi. Tukaj ne gre zgolj za odgovor na eh, negativne posledice, predvsem za tiste, ki bodo izgubili delovna mesta, ampak govorim tudi za gonilo za vzpostavitev ustreznih socialnih sistemov. Kajti, če želimo spremembe, potem je potrebno zagotoviti seveda tudi varnost. No, pri odzivu eh, na te izzive se moramo usredotočiti na eh, kolektivna pogajanja in pa posvete med eh, delodajalci in delojamavci. Na ta način lahko izboljšamo sprejemljivost novih tehnologij, hkrati pa zagotovimo tudi boljšo uporabo. Eh, kolektivna pogajanja lahko uporabimo tudi za eh, boljše usposabljanje eh, tistih, katerih delovna mesta se bodo spremenila. Na ta način jim lahko zagotovimo boljše pravice. Poleg tega lahko vzpostavimo dvostranske ali pa tristranske ustanove, ki bodo pomagali zaposlenim, ki bodo izgubili svoje delovna mesta. Švedski svet je dober primer za to. In v osnutku dokumenta, ki ga lahko najdete na različnih mestih, eh, sem si ogledal, kako bi lahko vzpostavili različne eh, ustanove v različnih eh, situacijah. No, sedaj pa pridimo k drugemu delu moje predstavitve. Nove tehnologije omogočajo tudi nov način organizacije dela. Eh, informacijska tehnologija omogoča eh, lažjo koordinacijo dela, eh, ki se opravlja znotraj in pa izven fizičnih meja tradicionalnih podjetij. Nekateri zaposleni bodo šli še dlje in pravzaprav obstajajo tudi. Eh, poslovni modeli, ki eh, temeljijo na tovrstnih odnosih za pokrivanje vseh potreb podjetja. Eh, gre predvsem za pogodbe za krajši čas in tukaj gre tudi za podjetja, ki temeljijo na socialnih platformah, kot recimo Uber, Airbnb in tako naprej. Kar pa moramo razumeti je, da Velika večina tega nima prav velike povezave z Uberjem ali pa Fedoro. Predvsem gre tukaj za opravljanje um, del v tradicionalnih sektorjih, eh, kot recimo v restauracijah, eh, pri negovanju eh, ali pa pri prodaji. Tukaj so. Uh, potrebe kratkoročne, torej zaposleni morajo na delo zaradi tega, ker eh, je, se poprašovanje poveča ali pa eh, je eh, njihov običajni delovni čas preklican iz istih razlogov. In ta pomemben del našega podjetniškega sektorja prav tako Močno eh, zadeva eh, digitalizacija in spremembe povezane s tem. Aplikacije na pametnih telefonih ali pa eh, sporočila eh, se lahko uporabljajo eh, za eh, upoklic ali pa odpoklic eh, zaposlenih z delovnega mesta. Eh, tukaj pomislite na podjetja, kot sta Krona, Siridias, eh, kot so Krona, Siridias, Genesis in pa še veliko drugih podjetij obstaja, za katera najbrž eh, še sploh niste slišali. Ne želim demonizirati teh podjetij, ampak želim le izpostaviti, da tehnološko vodena podjetja izgleda predvsem drugače od tistih, kot si jih predstavljamo. In na zadnje, prehajam še k eh, političnemu odzivu na to spremembo organizacije dela. Mislim, da moramo predvsem zagotoviti izvajanje eh, obstoječe zakonodaje in to prilagoditi novim oblikam dela. Predvsem potrebujemo eh, zadosten manevrski prostor za taksiste, za podjetje za dostavo in tako naprej. Torej, eh, ne moremo dovoliti, da bi se določena podjetja izognila pravilom, ki izveljajo za druga. To pomeni, da moramo prilagoditi zakonodajo novim eh, tehnologijam, eh, seveda moramo zagotoviti, da ne bomo zavirali inovacij. Uporabiti moramo prožnost obstoječih kategorij prava na področju dela. Ne moramo uvajati novih kategorij, ampak moramo najprej uporabiti obstoječe kategorije kaj ti, eh, te kategorije so se leta in leta prilagajale spremembam na trgu dela. Torej ne smemo se osredotočiti na statične definicije, še prav posebej ne na evropski ravni. Potem eh, se moramo izogniti tudi uvedbi eh, dodatnih kategorij v tistih državah članicah, kjer te še ne obstajajo, ampak moramo Eh, dopolniti določene dele eh, zakonodaje, eh, ki bi lahko spodbudile spremembe na določenem področju. Recimo, če si ogledamo uredbo o varnosti pri delu, to je potrebno razširiti tudi na samo zaposlene, ki prejemajo navodila določenega podjetja, ne da bi bili pri tem podjetju zaposleni prilagoditi je potrebno tudi eh, socialne sisteme eh, in eh, pa aktivne politike zaposlovanja ter pa izobraževanja odraslih potrebam delavcem za začasen delovni čas. Tukaj gre tudi za tiste, ki dopolnjujejo eh, svoje delovno mesto z eh, dejavnostmi samozaposlenega. To pomeni mogoče spremembo kvalifikacij, spremembo pravil, eh, spremembo prispevkov, socialnih prispevkov, zdravstvenih prispevkov, to zahteva tudi spremembo starševskega oziroma pravic za dodelitev starševskega dopusta in tako naprej. Na ta način bomo lahko zagotovili enake pravice za vse. In potem so tukaj še pravila oziroma pobude za sindikate. Skrbeti moramo za dobro organizacijo, eh, delovati moramo eh, tako, eh, da bomo koristni in to velja tudi za svetovalce na področju informacijske tehnologije. Zagotoviti moramo prednosti Eh, tudi v primerih, kadar eh, kolektivna pogajanja niso mogoča. Eh, zagotoviti moramo na svete, kako se najboljši odzvati na to novo digitalno gospodarstvo in zagotoviti moramo stabilnejša delovna mesta. Poleg tega moramo eh, zagotoviti varstvo za vse tiste, eh, ki eh, tega varstva ne uživajo pri eh, delodajalcih. Poleg tega pa moramo poskrbeti za ohranjanje in pa izpopolnjevanje veščin in uh, sindikati bi lahko zagotavljali usposabljanja uh, po nižjih cenah vsem uh, članom sindikata. Če želimo uh, to početi in če želimo uspešno prispevati k izvajanju nove tehnologije na delovnem mestu, potem moramo zagotoviti, da tudi ne bo nobenih pravnih ovir. Mislim, da se je moj čas iztekel. Hvala lepa za vašo pozornost in z veseljem bom odgovoril tudi na vaša morebitna vprašanja kasneje v razpravi. Najlepša hvala. Hvala lepa. Mislim, da bomo nadaljevali z naslednjim gostom. Gospod Aks. Ste pripravljeni? Ja, prosim. Nismo vas čakali, zato sem dala besedo gospodu Engblumu, ki bi moral pravzaprav govoriti za vami, ampak sedaj vam dajem možnost, da naredite uvod v študijo stoje. Kajti z tem smo pravzaprav začeli razpravo. Torej, beseda je vaša. Za deset minut. Hvala lepa in hvala lepa, da ste me povabili v vaš odbor, da predstavim nekaj rezultatov študije Stoje. Moram se opravičiti, kajti moje letalo je imelo zamudo, ampak zahvaljujoč mojemu kolegu eh, me niste čakali, ampak ste koristno izkoristili ta čas. Torej, Stoje je pripravila študijo o tem, kako bodo nove tehnologije najbrž vplivali na trg dela v Evropski uniji. In seveda živimo v zares vizionarskih časih. Revolucijo eh, pa sedaj predstavlja nova tehnologija. Pojavljajo se številne uh, nove tehnologije, ki imajo zares velik potencial, da spremenijo organizacijo dela, hkrati pa tudi delovna mesta ali pa stopnjo eh, zaposlovanja. Naj navedem le nekaj eh, novih eh, tehnologij, recimo lahko govorimo o eh, Eh, digitalnem gospodarstvu, eh, potem o eh, povsem novih načinih gradnje, o 3D tisku, potem o novih načinih za pokrivanje potreb v vsakdanjem življenju. Imamo uh, Eh, sprejemanje odločitev eh, v skladu z algoritmi, eh, tukaj gre za velike podatke, za za boljše sprejemanje odločitev, potem imamo robote, samovozeča vozila, poleg tega imamo tudi spremembe eh, na področju plačevanja, tukaj govorimo o bitcoinu, eh, pa tudi o tehnologijah blockchain. Torej, vprašanje, ki se zastavlja, je, eh, kakšen eh, bo vpliv na trg dela, vpliv teh novih tehnologij. In odkrito povedano, na to vprašanje ne morem odgovoriti. Mislim, da obstajata dva možna odgovora. Kar vemo je, da bo vpliv izjemno velik, ne vemo pa, eh, kakšen eh, bo končni rezultat, ali bo eh, konec srečen ali pa bo šlo vse skupaj v napačno smer. Ne vemo kateri odgovor je v tem trenutku pravilnejši. Ampak spregovorimo na kratko o obeh možnostih, kaj pravi literatura. Obema zgodbama je skupno, da bodo stroji prevzeli vso rutinsko delo, ki ga danes opravljamo ljudje. Tukaj govorimo o rutinskem delu v proizvodnji, pa tudi v eh, pisarnah. Velika možnost obstaja, da bo prišlo do avtomatizacije eh, z eh, umetno inteligenco, roboti in tako naprej. Kaj pa lahko pričakujemo v primeru srečnega konca? Lahko pričakujemo, da se bodo prijavile nove priložnosti eh, za eh, zaposlene, da bomo potrebovali eh, ljudi za upravljanje novih del pri predvsem nerutinskih opravilih, ker bo potrebna osebna interakcija. Recimo, pogledamo si primer bank. Te, eh, so zagotovile avtomate za opravljanje različnih eh, funkcij, eh, zaposleni pa namesto, da bi preštevali denar, in upravljali druga rutinska dela, eh, skrbijo za svetovanje, za interakcijo z strankami in tako naprej. Torej, to mislim, da je lahko srečen konec in To smo že lahko opozorili na določenih področjih. Produktivnost se bo povečala, eh, povišali se bodo prihodki, prišlo bo do nove gospodarske rasti in eh, pojavila se bodo nova delovna mesta ali pa nove naloge. Delovna mesta ne bodo izginila, ampak se bodo spremenila. Mogoče bodo določena delovna mesta izginila, eh, ampak velika večina jih bo ostala in ta delovna mesta se bodo spremenila. Kaj pa, če bo vse skupaj šlo v drugo smer? Že prej eh, sem rekel, da lahko stroji nadomestijo ljudi in to je res. Eh, pa naj gre tukaj za administrativna dela ali pa za uh, ročno dela. Poleg tega pa uh, mislim, da vedno obstaja upanje, da se pojavijo nova delovna mesta. Nekateri menijo, da so eh, stroji eh, boljši skoraj da pri opravljanju vseh eh, del in da se bo pojavilo le malo novih delovnih mest. In to je zares črni scenarij, kajti to bi pomenilo, da se bo brezposelnost povišala poleg tega se bodo številni odločili za upravljanje tistih delovnih mest, ki še niso avtomatizirana in zaradi tega bo prišlo do presežka delovne sile na tem področju. Povečala se bo neenakost in uh, povečale se bodo razlike v družbi in seveda bodo uh, socialni sistemi, sistemi socialne varnosti pod velikim pritiskom. Dobro. To sta dva temeljna scenarija. Prvi je spremljiv, drugi ne. Ampak kaj lahko pričakujemo? In to je bilo eno izmed temeljnih vprašanj, ki smo si jih zastavili v naši študiji, kaj smo se naučili iz preteklih izkušenj, eh, ki smo si jih nabrali ob različnih tehnoloških spremembah. obstaja napetost med novimi tehnologijami, ki uničujejo delovna mesta in med novimi tehnologijami, ki ustvarjajo delovna mesta, ampak to ni nič novega. To se je dogajalo tudi v preteklosti, že skoraj da od industrijske revolucije naprej. Vedno je obstajala eh, bitka med eh, ustvarjanjem delovnih mest in pa uničevanjem delovnih mest. In uh, skoraj da vedno v preteklosti uh, je uh, v tej bitki zmagalo ustvarjanje delovnih mest. In zato mislim, da smo lahko optimistični. Mislim, da je srečen konec uh, verjetnejši kot pa uh, žalosten konec. Seveda pa je potrebno upoštevati različne faktorje. Nekateri avtori zares menijo, da bo tokrat drugače naprimer zaradi tega, ker se je internet sedaj zares razširil in danes je internet eh, veliko bolj razširjen eh, kot eh, je bila recimo elektrika v preteklosti. Poleg tega pa vidimo tudi, da prihaja uh, do uh, eksponentne rasti pri informacijski tehnologiji. Torej, te tehnologije bodo lahko čez dve leti ali pa štiri leta uh, opravljale dela, uh, ki si jih danes sploh ne moremo zamisliti. Poleg tega pa je uh, mogoče uh, digitalne vsebine eh, kopirati in eh, sicer eh, na zelo hiter in preprost način. Tako na, se nakratko posvetim še eh, politiki eh, povezani z eh, tem vprašanjem, kajti približujem se koncu svojega prispevka. Mislim, da moramo več vlagati v izobraževanje. če bodo rutinska eh, dela in pa rutinska dela v pisarni počasi izginila v prihodnosti, potem uh, moramo spremeniti eh, sistem izobraževanja in se osredotočiti na tiste stvari, uh, ki jih stroji ne bodo mogli opravljati. Tukaj gre, na, uh, tukaj gre predvsem za interakcijo, za kreativne. Uh, veščine in tako naprej. Poleg tega moramo vlagati v raziskave in razvoj in pa v infrastrukturo. Zelo pomembno je tudi, da storimo več eh, za podjetništvo v Evropi. Kajti, če se ogledamo vso novo tehnologijo, recimo pred nedavnim je bilo veliko govora o umetni inteligenci lahko vidimo, da je Evropa precej dobra eh, na eh, znanstvenem področju, eh, vendar pa je še veliko manjka na področju podjetništva in lahko bi veliko več storila pri dajanju teh novih tehnologij na trg. Trenutno prevladujejo velika ameriška podjetja in velika kitajska podjetja, zelo malo pa evropskih podjetij na digitalnem področju. In s tem želim zaključiti. Najlepša hvala. Hvala lepa, gospod Dax. Sedaj pa dajem besedo profesorju dr. Valerijo De Stefanu, ki je raziskovalec in profesor na Inštitutu za delovno pravo Pravne fakultete Univerze v Lövnu. Hvala lepa, hvala lepa gospa predsedojoča, hvala lepa odboru za to prijazno povabilo. Slišali smo predstavitve v zvezi z kvantitativnimi vidiki učinka tehnologije na delovno, eh, na trg dela, ampak eh, kot eh, pravnik na tem področju me zanimajo bolj kvalitativni kot kvantitativni vidiki. Mislim, da je to vprašanje, ki je precej prisotno tudi v razpravah v zvezi s tehnologijami in avtomatizacijo. Kaj so moja glavna sporočila danes tu? Prvič, potrebujemo preglednost eh, glede na uporabo eh, naše tehnologije, uporabo algoritmov in umetne inteligence za um, na delo. In zato potrebujemo zelo uh, dober uh, socialni dialog, če želimo uh, to dobro upravljati. Kot je povedal dr. Engblom, moramo ponuditi dostop do temeljnih pravic vseh uh, delavcev. Uh, Vseh delavc, vsem delavcem ne moremo uh, tega omejiti samo uh, na uh, tiste delavce, ki uh, so zaposleni v tradicionalnih sektorjih, ki imajo uh, dostop uh, do uh, članstva v sindikatih in tako dalje. Kot je bilo že prej rečeno, si je treba pogledati uh, na zaposlitev kot na koncept, ki ostaja precej prožen. Uh, in v nekaterih eh, primerjih eh, ga je treba prilagoditi na ta način, da ne bomo izključili najranljivejših na trgu dela iz eh, socialne zaščite. Ko govorimo o digitalizaciji, govorimo o gospodarstvu na platformah, govorimo o Eh, delovnih eh, mestih, eh, kot so Uber, Airbnb in tako dalje. To je dr. Englom tudi že omenil. Tem pogosto prezremo to, da predvsej več delavcev dela preko platform in te platforme. Eh, pogosto spregledamo v naših analizah, kaj ti delajo na področju nege in tako dalje. In eh, tudi na te sektorje se je treba osredotočiti. Pogosto, ko govorimo o platformah, eh, predpostavljamo, da gre za samo zaposlene. To pomeni, da nimajo dostopa do eh, zelo pomembnih varstov na področju dela, socialne varnosti, minimalne plače in tako dalje. V nekaterih primerjih gre za samo zaposlene, v drugih primerjih pa gre za delavce, ki dostopajo do trga dela preko platform in za eh, nekatere od teh delavcev eh, to samo zaposlitev ostaja zgolj nominalne narave, kajti nimajo nobenega vpliva na določanje cene njihovega dela in tudi na eh, način, kako lahko opravljajo svoje delo, koliko časa temu namenijo in tako dalje mi kot potrošniki pogosto ocenjujemo eh, naše, našo stopnjo zadovoljstva, eh, kar pomeni, da če potrošnik ni eh, zadovoljen z opravljenim delom, potem algoritmi lahko takšnega delavca tudi kaznujejo, celo izključijo iz dostopa do dela na platformi takšne oblike dela so predvsej drugačne od dejanske samozaposlitve. Vidimo, da v mnogih primerjih eh, delavci tako v Evropi kot eh, drugot eh, izpodbijajo in to pred sodiščem opredelitev svojega dela kot samozaposlitev. V nekaterih primerjih so uspešni, v drugih primerjih ne. In, uh, sodna praksa v Italiji in v eh, Franciji je eh, pokazala, da eh, sodišča niso sprejele zahteve po rekvalifikaciji teh delavcev iz kategorije samozaposlenih v kategorijo zaposlenih in s tem do dostopa do socialne varnosti. Teoretično ti delavci imajo možnost izbrati, kdaj v tednu in v dnevu delajo. In ta porožnost je pomembna, ampak ne moremo jo uporabiti eh, kot element izključitve z eh, eh, socialne zaščite če tudi vse ostalo eh, kaže na eh, redno zaposlitev. Če nimate možnosti izbire eh, časa, ki ga eh, namenite eh, izvajanju eh, določene naloge, potem samo dejstvo, da lahko izberete, kdaj boste delali, ne more biti razlog za to, da se vas izključi iz temeljnih pravic, kot so kolektivna pogajanja in ostale pravice. Na to drugič. Ne vemo, ali je ta prožnost, ta navidezna prožnost eh, resnična. Ne vemo namreč, eh, kako algoritmi ocenjujejo našo prožnost. Če niste eh, na voljo in to redno, potem algoritmi lahko, vas lahko penalizirajo na platformi in delo dodelijo tistim, ki so bolj redno na voljo. Kriteriji, ki jih platforme uporabljajo eh, za oceno eh, rezultatov in za eh, dodelitev dela v prihodnosti, ti kriteriji niso javni. In vse to kaže tudi na vprašanje preglednosti, uporabljanja in upravljanja z algoritmi in tudi ocenjevanja in tudi Na tradicionalnih delovnih eh, mestih eh, se vedno bolj uporablja algoritme in eh, umetno inteligenco za najemanje delavcev, za ocenjevanje delavcev in za prekinjanje delovnih razmerij. V mnogih primerjih eh, se to dogaja na zelo nepregleden način in eh, sam bi si prizadeval za to, da se zagotovi preglednost eh, in ta preglednost je lahko najbolje zagotovljena, če zagotovimo socialni dialog tudi pri teh oblikah dela. Kolektivno pogajanje je še vedno eh, najbolj zanesljiv in najbolj prožen instrument za doseganje tega cilja. Zakonodajo je eh, težje eh, spremeniti, ampak kolektivno pogajanje pa je relativno enostavno organizirati. In Če želimo zagotoviti, da bo kolektivno pogajanje lahko uh, opravilo svojo vlogo, potem eh, moramo uh, vključiti tudi uh, druge oblike dela, druge oblike delavcev. Tega ne moremo omejiti samo na tradicionalne uh, delavce, temveč tudi na samo zaposlene. V nekaterih primerjih bomo imeli uh, pravne ovire, naprimer. Uh, pri eh, samozaposlenih eh, se kolektivno pogajanje pogosto obravnava kot eh, neke tiho dogovore o cenah, kar je prepovedano in v takšnih primerjih je treba prilagoditi ta instrument tudi na izzive novih tehnologij. Prav tako je treba razmisliti tudi o kriterijih, s katerimi bomo uh, z, z, opredelili odnose med delavci in delodajalci. In ta porožnost, ta porožen delovni čas mora igrati manjšo vlogo v prihodnosti. Na V prihodnosti bomo imeli na voljo vedno več ljudi, ki jih bo mogoče mobilizirati eh, zelo eh, hitro in to iz eh, precej širokega pula zaposlenih, kar pomeni, da bo dosegljivost, dostopnost, razpoložljivost igrala manjšo vlogo kot danes. In na ta način bomo zagotovili, da bo tehnološki napredek resnično služil širši družbi. Eh, Hvala lepa. Sedaj pa dajem besedo dr. Gerling Viskersen, eh, podpredsednica mm, mednarodne organizacije eh, Global Employment Institute. Hvala. Sama uh, sem uh, ena od uh, avtoric um, o, poročila o digitalizaciji in avtomatizaciji, uh, sicer pa sem uh, pravnica na področju uh, delovnega prava. Glavni, um, glavni rezultati te študije GEI so naslednje. Digitalizacija uh, ima enak učinek na um, Eh, delavce eh, eh, tako na tako imenovane modre kot bele ovratnike. Prav tako to vključuje tudi proizvodni sektor in v Evropi sektor storitev predstavlja skoraj 90 odstotkov prizadetih na to. Imeli bomo nove eh, strukture eh, podjetij, nove oblike dela in pa vedno več samo zaposlenih. Študija kaže tudi, da eh, lahko pride do množične nezaposlenosti do leta 2030. Eh, nekatere študije kažejo, da bo 20 eh, eh, odstotkov zaposlitev izginilo. In uh, McKinsey študija z marca letos uh, prav tako kaže, da bo 15 uh, odstotkov uh, sedanjih uh, delovnih mest nadomešenih uh, z um, različnimi oblikami avtomatizacije in to verjetno v prihodnih uh, desetih letih. To so številke, na katere se bomo zanašali. In, uh, Te številke niso tako dramatične, kot eh, je to prikazal prejšnji eh, govorec, eh, ampak mislim, da če dve ugledni študiji prideta do istih zaključkov, da se lahko na nje tudi zanesemo. Obstoječa zakonodaja na področju dela v državah članicah niso uh, usklajene z eh, poslovno realnostjo. Poslovni svet uh, se eksponencialno razvija, uh, tehnologija se prav tako eksponencialno uh, razvija, medtem ko uh, zakonodaja pa se razvija precej počasneje. In to je verjetno v sami naravi uh, odločanja, uh, Eh, ampak eh, to pomeni, da bo ta vrzel vedno večja in časa imamo malo. Kakšni pa so mednarodni učinki na mednarodni ravni? Če si to pogledamo, potem je zelo zanimivo, kaj ti prihodnost eh, trga dela bo zlasti prizadelo dvoje in sicer imamo zakonodajni okvir, ki upravlja sedanji poslovni svet, drugi faktor pa je izobraževanje, izobraževanje, izobraževanje. Zanimivo je, če si pogledamo, da je Severna Amerika zlasti. Silikonska dolina. Eh, tu igra izredno pomembno vlogo. V Evropi eh, imamo tudi zlasti eh, severne države, ki so najbolje pripravljene, medtem ko v Afriki in Južni Ameriki pa imamo malo upanja, da bodo lahko ohranili korak z razvojem tehnologije. In ko si pogledamo globalni učinek eh, tehnologije, potem vidimo, da eh, tiste države, kjer je delo eh, zelo poceni, ne bodo v prihodnosti imeli iste prednosti naprimer tekstilna industrija na Kitajskem v eh, jugovzhodni Aziji, eh, tekstilna industrija, ki eh, temelji na poceni delovni sili, ne bo več imela prednosti, ki jo ima danes in to bo verjetno vplivalo na eh, premik te industrije v pametne oblike, avtomatizirane oblike eh, in eh, McKinsey študija iz leta 2017 kaže na to, da imamo ta učinek nadomestitve, ki je včasih višji v tako imenovanih razvitih državah eh, kot v manj razvitih državah. Naprimer Kitajska in eh, Indija eh, tvegata manj nadomestitev teh delovnih mest v prihodnem desetletju, zato ker te dve državi ehm, potrebujeta eh, eh, storitveni eh, sektor, ki ga zahteva srednji razred, ki se razvija, medtem ko države, kjer imamo starajoče se prebivalstvo, Japonska, ZDA in Evropa, pa vidimo, da na te države učinek nadomestitve bo precej močnejši. Imeli bomo polarizacijo, tako imenovano polarizacijo um, eh, delovnih mest eh, in eh, zelo visoko razvite sektorje, zelo tehnološko razvite sektorje in na drugi strani bomo imeli sektorje, kjer bo zelo malo delovnih mest obstalo potem se sprašujemo, kaj se bo eh, eh, zgodilo z eh, določenimi sektorji, ampak to je pogosto tudi kulturne narave. Naprimer, v, na Japonskem imamo veliko robotov, ki negujejo starejše osebe, ampak ne vemo, če se bo ta model razširil tudi v druge države sredina bo verjetno najbolj eh, prizadeta. Eh, tu eh, bomo imeli namreč delovna mesta, ki so predvsej, kjer imamo naloge, ki se ponavljajo in te naloge lahko prevzamejo algoritmi. In uh, za eh, ta delovna mesta velja, da eh, bodo lahko zelo hitro nadomeščena in potrebujemo eh, odgovore na vprašanje, kaj se bo zgodilo s temi ljudmi. Če razmislimo o tem, kaj je, kaj, katere veščine so najpotrebnejše za delavce v prihodnosti, potem vidimo, da način učenja, ki temelji na dejstvih, je verjetno že del zgodovine. Kar potrebujemo v prihodnosti je delavec, ki lahko rešuje kompleksne probleme, ki lahko razmišlja kritično in logično, eh, ki ima tako imenovane mehke veščine, ki lahko dela v ekipi, ki eh, dobro eh, razume tehnološke vidike, ki dobro pozna digitalni svet in ki eh, se lahko zelo hitro prilagaja in ki je prilagojen tudi na takšno hitro razvijajoč se svet. To predstavlja precejšnje izzive tudi eh, za naš eh, izobraževalni sistem, ne samo za osnovno in srednjo raven izobraževanja, temveč tudi za druge ravni. pravimo, da so delavci, ki jih bo najlažje nadomestiti, tisti delavci, ki se najmanj usposabljajo na delu. In to je tudi nekaj, eh, s čimer se bomo morali kar hitro spopasti. Če si pogledamo strukture podjetij in to je moj svet, potem vidimo, da so spremembe tu dramatične. Imamo celo eh, vrsto eh, nove terminologije, novih besed. Mm, imeli bomo virtualne delovne skupine, odprte inovacije, matrične strukture. Eh, delali bomo lahko kjerkoli, kadarkoli in eh, tudi projektne ekipe bodo eh, veliko pomembnejše kot centralizirane odločitve. Ampak eh, naša zakonodaja je prilagojena svetu, ki ne obstaja več in ta zakonodaja se bo težko prilagodila novemu trgu dela. In če razmišljate o centraliziranem uh, odločanju, potem uh, vidimo, da sedaj, če imamo ekipe, ki prevzamejo odgovornost, potem ne moremo imeti več enake zakonodaje kot prej, ki je bila osredotočena na uh, individualno odgovornost. Uh, Prejšnji govorci so govorili o tako imenovanem srečnem koncu, ampak eh, ta je odvisen od dobre zakonodaje. Potrebujemo zakonodajo, ki bo lahko predvidila, kaj se bo zgodilo in eh, ki ne bo samo reaktivna. Prav tako se je treba osredotočiti na uh, specifična področja, uh, ki. Uh, izhajajo iz začetka 20. stoletja, naprimer eh, direktiva o delovnem času. Tu mislim, da eh, je treba stvari spremeniti. Potrebujemo eh, de minimis klauzulo, ki obstaja v Združenih državah in treba je tudi črtati naprimer člen 23 te direktive. Ehm, na to Eh, delovno pravo, vem, da to ni eh, vaša raven ekspertize, ampak zagotoviti je treba, da eh, bodo določene stvari obvezne. Direktiva o mobilnosti, naprimer delo sindikatov in svetov delavcev bo veliko bolj digitalizirano kot prej. Mislim, da je potrebno tudi, da predvidimo usposabljanje Eh, na delovnem mestu, usposabljanje odraslih, zlasti tistih, eh, ki eh, so manj usposobljeni. Eh, na to je treba samozaposlenim dati eh, vsaj eh, določeno socialno varstvo. Strinjam se z večino, kar je bilo rečenega, ampak mislim, da morajo imeti možnost, da sami izberejo ali želijo biti člani sindikatov ali ne. Ne zdi se mi pa potrebno, da se jih vključi v eh, kolektivna pogajanja. To more biti predmet eh, svobodne odločitve. Čas je, da se odzovemo na to eh, in ne smemo čakati na to, da nas prizadane tsunami. <clears throat> Hvala lepa. Potem pa dajem besedo gospe Franka Salis Madinje ki je poročevalka eh, za Evropsko ekonomsko-socialni odbor in sicer poročevalka eh, na temo nove oblike dela. Izvolite. Merci, president, merci de... Ja, dobar dan. Hvala predsednica in hvala za to priložnost, da lahko spregovorimo o teh vprašanjih. Sem poročevalka v Evropskem socialnem in ekonomskem uh, odboru francozinja in tako bom tudi govorila v francoščini. Po letu 2015 smo v odboru pripravili celo vrsto mnenj o učinku digitalizacije na delo, delavce in druge sestavne dele civilne družbe, saj družbo sestavljajo delavci, delodajalci, pa tudi organizacije potrošnikov in drugi deležniki. Za začetek naj rečem, da je digitalizacija, da sta digitalizacija in umetna inteligenca vprašanji oziroma temi, ki prinašata priložnosti in nevarnosti. In to zadeva tudi našo družbo. In drugič, na evropski ravni, v Evropi, evropski državljani, si želimo takšen prehod v digitalizacijo, ki bo temeljil na temeljnih vrednotah Evrope in to je pravica do polne zaposlitve, eh, socialne varnosti in visoke stopnje zaščite pred eh, neenakostjo. Torej, ne gre za to, da bolj tehnološka delovna mesta morajo biti slabše eh, zaščitena in da bi morala voditi k več neenakosti. Proti temu se torej borimo. In zato nekaj eh, sporočil, zato da bi Evropa res imela velike koristi od avtomatizacije v svojih državah članicah, potrebuje takšen izobraževalni sistem, ki dobro deluje in ki se dobro odziva na Eh, izzive sprememb, to je bilo že večkrat danes povedano, potem stalen dialog s socialnimi partnerji ter primirne, eh, primirna eh, kolektivna pogajanja in seveda tudi primiren sistem obdavčevanja. Kar se tiče zaposlovanja, je bilo že marsikaj povedano in zato bom to preskočila, saj bi samo ponavljala, kar je že bilo povedano. Menimo, pač, da bodo te, zaradi teh sprememb nekatere osebe ranljivejše kot druge in tem moramo posvetiti več pozornosti in skrbi. Ko govorimo o Evropi, govorimo seveda o državah članicah, vendar pa v vseh nevarnost zaradi avtomatizacije ni enaka. V državah članicah je veliko razlik glede tega vprašanja, naprimer Slovaška ali Finska.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 se je treba zavedati naslednjega. Če, določe, če je določeno delovno mesto možno avtomatizirati, to še ne pomeni, da se bo to zgodilo. Tukaj so še drugi dejavniki, eh, ki na to vplivajo. Eh, in sicer gre za politično izbiro, za demografske dejavnike, naprimer, če imamo v Nemčiji avtomobilsko tovarno, je ta pač dosti bolj robotizirana kot tovarna v eh, Eh, Franciji. V Nemčiji je do tega prišlo tudi zaradi pomankanja delovne sile. Več avtomatizacije torej. In potem imamo tudi določena delovna mesta in določene panoge v katerih je avtomatizacija bolj prisotna. Torej, razlike so med državami članicami, med um, oblikami kvalifikacije in Evropa eh, mora zato razmišljati o podpori v tistih državah, ki jih bo to najbolj prizadelo. Na to seveda eh, usposabljanje k veščinam, ki so zelo pomembne, pripravljamo tudi mnenje na to temo in tu je treba izpostaviti tri eh, točke. Prvič, vključujoča avtomatizacija, drugič socialno odgovorno eh, prestrukturiranje in um, še tretji faktor, ki ga bomo spet omenili, eh, vključujoča uh, avtomatizacija. Kaj to pomeni? Da je na nizozemskem treba vključevati delavce, zato ker so vse te spremembe pomembne na trgu dela in zato morajo vsi delavci biti vključeni v uh, te nove tehnologije, ki se uvajajo. Uh, in morajo biti seznanjeni z uvedbo inteligentnih strojev ter vključeni v ta proces. To se nam zdi izredno pomembno načelo, vključujoča uh, umetna inteligenca ter vključevanje delavcev uh, v to že unaprej. Na to načelo uh, preglednosti, odgovornosti in pravičnosti, uh, ki ga je v svojem svežnju o umetni inteligenci Evropska unija izpostavila. Uh, torej, ta načela je treba uporabiti in upoštevati tudi na trgu dela. Načelo pravičnosti pri delu pomeni, da delavci ne smejo ostati pre, brez svojega dela. Danes si namreč ne moremo predstavljati, eh, da človek ne bi več sicer nadziral stroje, vsekakor pa eh, ne bi več upravljal vse stroje, vsekakor pa bi jih moral še naprej nadzirati. No in potem še uh, tretja točka, eh, tudi tukaj bo eh, treba primerno se lotiti eh, zelo hitrih sprememb, ki prihajajo. Zato bo treba osebam, ki bodo izgubile delovno mesto, nuditi vso potrebno podporo, usposabljanje, prekvalifikacija in podobno. Potem socialni dialog. Imamo določene oblike, ki so precej inovativne. V Franciji, na primer, skušamo zagotoviti, da bi s tehnološkimi orodji eh, bili delavci čim prej seznanjeni, da bi znali odgovarjati na elektronsko pošto, da bi znali uh, delati v tem povezanem sistemu. Pri tem pa je treba upoštevati tudi pravice za posameznika, saj je status delavcev vse bolj negotov. V času svoje delovne poklicne karijere ima človek lahko več različnih statusov in zato je zelo pomembno, da ko se pojavljajo spremembe, da ve, kakšne pravice ima v smislu socialne varnosti in tako naprej. In ne nazadnje, še vprašanje, ki se je izpostavilo nedavno na Danskem, eh, je um, bila kolektivna pogodba izpogajanja preko digitalne platforme nedavno, torej to so novosti in uh, to je podlaga za nov sporazum, ki bo sklenjen. Uh, Delavci torej lahko delajo preko platform in to ne pomeni, da nimajo več pravic. Zato moramo biti zelo pozorni na to, kaj se dogaja. Eh, inovacije se pojavljajo, eh, še zlasti tehnološke, delavci se temu seveda prilagajajo in predvsem je treba zagotoviti, da ehm, bodo šli čim bolj v korak s temi spremembami še zlasti na področju umetne inteligence, bo treba ugotoviti, kolikšen bo njen učinek na zaposlene in če imate v zvezi s tem še kakšno dodatno vprašanje, sem vam seveda na razpolago. Hvala. Hvala lepa. Ja, če ima kdo vprašanje za naše govorce, potem lahko vprašanja postavite. Ja, ta podoba je kar zaskrbljujoča. Težko bo najti delo, težko bo ohraniti delo, vedno bo treba biti uh, prilagodljiv, uh, ustrezno kvalificiran, pripravljen na spremembo ta tehnološka, te tehnološke spremembe bodo predstavljali precejšen pritisk na vaše delovno mesto. Slišali smo tudi, da zakonodaja ni prilagojena na to, ta nov uh, trg dela. Slišali smo, da bomo priča vedno večjim vrzelim med ljudmi, glede na raven izobrazbe in s tem bodo tudi konflikti precej teži, zapletenejši. Morali bomo biti prožni celo življenje, morali bomo biti uh, privlačni za zaposlovalce in če bomo samo zaposleni, bomo morali biti privlačni vsaj za se. Bomo šli še v več detajlov v zvezi z tehnološko revolucijo in njenim vplivom, naprimer na obdavčitev in tako dalje. Ampak ta podoba je predvsej temna. Uh, O tem smo razpravljali v našem odboru, pa tudi v drugih odborih v parlamentu in predpostavljam, da je vedno tako, če smo priča veliki spremembi, ki nas čaka, da se je bojimo. Istočasno pa vemo tudi to, da mlade generacije pozdravljajo te spremembe. Kako bomo lahko mm, razvili nek način, kako narediti korak naprej kot raziskovalci, kot sindikalisti, kot poslanci. Kako lahko najdemo način, da damo ljudem možnost, da ohranijo zaupanje v svoje možnosti, da ohranijo tudi možnost eh, ostati aktivni na trgu dela. Tudi sama razmišljam o tem, ali je ta podoba zelo pozitivna ali zelo negativna, ali je ta zgodba pozitivna ali negativna verjetno vam to precej pove tudi o meni, če želite ljudi porazdeliti po različnih kategorijah. Verjetno je to sporočilo tudi precej mešano. Učinki digitalizacije so bili eh, predvideni, pričakovali smo učinek, ki, bo, ki ne bi bil veliko eh, močnejši kot ta, ki ga sedaj pričakujemo, skladno s študijami McKinsey in tako dalje. To pomeni, da so tudi sporočila malce nejasna. Sprašujem se, to je morda vprašanje kure in jajca, ampak. da imamo na voljo vse te tehnične uh, načine dela, kar pomeni, da ni več potrebno, da ste vse čas, eh, da vas ima delodajalec vse čas eh, pred očmi, ste bolj samostojni, kar predstavlja predsejšno prednost v primerjavi situaciji, kjer uh, vam nekdo vse čas pod prste gleda. To pomeni, da verjetno potrebujemo veliko manj uh, ljudi v tako imenovanem srednjem menedžmentu, veliko manj nadzora. Moja glavna skrb je naslednja. Digitalizacija jasno kaže tudi na vrzel med realnostjo in pa delovnim, delovno zakonodajo. Sami ste to omenili, omenili ste tudi tsunami, ki ga pričakujemo. In na nek način je uporaba digitalizacije potencialno lahko tudi zelo koristna z gospodarskega vidika. na nek način se tako delavce tudi oropa eh, njihovih eh, socialnih eh, pravic. Če delavec ni več zaposleni, potem je samo zaposleni, potem to pomeni, da vam ni več treba plačevati prispevkov, za njegovo socialno varstvo in tako dalje. In če to predstavlja takšno gospodarsko prednost, ta napačna kvalifikacija delavcev iz zaposlenih v samozaposlene, če je to nov poslovni model, potem je treba ugotoviti tudi to, da se to nanaša na določene, določena podjetja. Tu imamo podjetja, ki ne plačujejo ustrezno svojih zaposlenih, ki tudi ne plačujejo ustrezno svojih davkov. In potem se postavlja vprašanje, kako lahko preprečimo ta tsunami oziroma kako lahko nadomestimo ta zaostanek, eh, ki ga predstavlja delovno pravo. Kakšna je vloga tu tega evropskega predloga? tako imenovana written statement direktiva. Se upravičujem, gre za predlog eh, o preglednih in predvidljivih eh, delovnih pogojih. Ali je to dovolj, da preprečimo ta tsunami? In kako lahko prisilimo podjetja, ki uživajo velika, velike gospodarske prednosti, uh, kako jih lahko prisilimo v to, da to spoštujejo. Tu gre za podjetja, ki uh, svoje zaposlene na ta način oropajo socialnih pravic. Yes, lots of questions, please take. Veliko vprašanj ste postavili, izvolite. Ja, veliko vprašanj ste postavili, bom začela na koncu. Ne, mislim, da sedanji predlog ne bo rešil vprašanja teh uh, gospodarstva preko platform. To bo rešilo vprašanja nekaterih eh, oblik eh, odnosov, ki se nanašajo bolj na preteklost kot na prihodnost. Glede na delavci, delavce, ki um, delajo preko platform, študija Univerze v Licu je uh, pokazala, da bi bil dostop do eh, socialnih pravic in prenosljivost teh socialnih eh, pravic iz ene entitete na drugo, takšna rešitev. Če si pogledamo različne eh, države članice in njihove modele, naprimer Španijo, Združeno kraljestvo, potem vidimo, da nekatere države so že predvidele določene pravice zaposlenih poleg eh, socialnih pravic, naprimer pravice do dopusta, pravice do minimalne plače. To se mi zdi koristno, eh, koristno, koristen eh, razmislek, kaj ti omogoča enake pogoje. Ampak tu je treba poskrbeti na za drugo uh, skupino ljudi kot tako imenovano izgubljeno generacijo. Moj uh, tipičen primer je uh, blagajničarka v uh, supermarketu ali uh, naprimer uh, šofer tovornjaka. Vemo, da eh, te disruptivne tehnologije že obstajajo, to ni neka fantazija in eh, te, eh, ta delovna mesta bodo izginila. Mislim tudi, da današnji šoferi ne bodo postali jutrišnji programeri in zato je treba poskrbeti za te ljudi. Morda tisti, ki so zaposleni pleko platform, predstavljajo neko prekarno uh, skupino ljudi, ampak uh, to niso nujno ljudje, ki bodo izgubili uh, svoje delo. Drugi pa so. To je dejstvo. Hvala. Gospod Engblom, izvolite. Hvala lepa. Ali je to pozitivna ali negativna zgodba. No, je zgodba. In uh, ko uh, smo si pogledali uh, te uh, ocene OECD-a, 15 odstotkov uh, delovnih mest bo izginilo, 15 do 20 odstotkov uh, se bo uh, spremenilo. No, ampak to ni tako zelo drugače od tega, kar smo mi videli v naših življenjih. Uh, Povojno obdobje je obdobje izrednih eh, strukturnih sprememb in s tem smo se morali spopasti in s pravilnimi politikami mislim, da smo to lahko naredili in bomo lahko naredili tudi v prihodnosti ne gre za vprašanje, kako upočasniti eh, eh, te spremembe, temveč kako zagotoviti eh, ljudem možnost, da jim sledijo. Izobraževanje tu igra zelo pomembno ulogo, usposabljanje, doživljensko usposabljanje, pa tudi treba je zagotoviti implementacijo teh tehnologij na uh, način, ki uh, ljudi vključuje. Kasneje se bomo vrnili k vprašanju uh, evropske kulture, eh, obveščanja in posvetovanja. To bo lahko naša konkurenčna prednost. Na to, glede uh, tega vprašanja pravne zakon, uh, delovne zakonodaje, ki naj bi zaostajala. Delovna zakonodaja se je v 20. stoletju izkazala za zelo porožna. Eh, glavni koncepti eh, so se eh, izkazali za zelo porožne, naprimer koncept delavca. In če vedno, vedno govorimo, da delovno pravo, delovna zakonodaja zaostaja, potem se bo ta napoved tudi uresničila. Treba je drugače uporabljati obstoječe koncepte. In zato je uh, se je tudi težko opreti tej eh, zgodbi, ki jo predstavljajo nekatera podjetja, podjetja, ki um, morajo prikazati njihovo drugačnost in tako dalje. Tudi eh, te zgodbe se je treba zelo kritično ogledati. Na no, to, glede poslovnega modela izključevanja ljudi od, iz pravice, tu, če si pogledamo eh, voznike tovornjakov, ki so sedaj samo zaposleni v nekaterih eh, državah. Tu je zelo pomembno, da si pogledamo obdavčitev in pa socialne pravice. In eh, če imate ljudi, ki jih lahko zaposlite za manj denarja, potem je to jasna gospodarska prednost. Če zagotovimo, da bodo samo zaposleni in zaposleni približno na enaki ravni, potem je treba samo zaposlenim dati dostop do približno istih pravic. In pri tem si je treba pogledati, kakšne bodo karjerne poti ljudi, eh, ki bodo zaposleni v eh, teh, na teh platformah. Ali je to začetek? kateremu sledijo bolj stabilne, eh, stabilna delovna mesta eh, ali obratno. Sedanja situacija je takšna, da če boste začeli z tako prekernimi uh, zaposlitvami, potem boste imeli vedno manj možnosti, da boste prišli do uh, bolj stabilne zaposlitve. Profesor Valerode Stefano. Hvala lepa. Najprej naj povem naslednje. Ne smemo prečakovati eh, povsem negativno ali povsem eh, pozitivno zgodbo o tehnologiji. To je namreč povezano z neko izjemo, ki jo pripisujemo tehnologiji. Uh, Eh, tehnologijo obravnavamo kot eh, samo nekaj pozitivnega ali samo nekaj negativnega, ampak tehnologija je del življenja in eh, namen zakonodaje je, da se to uredi in realnost mora iti v smer, ki je boljša, kot bi bila v odsotnosti te zakonodaje vprašanje glede tega, kako prisiliti platforme, da eh, se usedejo za mizo. Eh, vsak, eh, vsako podjetje mora spoštovati obstoječo zakonodajo in če nekatere poslovne prakse niso kompatibilne z zakonodajo, ne moremo zahtevati, da se spremeni zakonodaja. Lahko se tudi ugotovi, da so nekateri poslovni modeli zamišljeni tako, da se eh, z njimi izognemo eh, zakonodaji. In če imamo poslovne modele, eh, ki se želijo poslužiti poceni delovne sile in ne plačujejo stroškov in prispevkov, potem se temu ni treba prilagoditi na to, glede večje uh, samostojnosti. Vemo, da tehnologija omogoča tudi veliko večji nadzor in to ne velja samo za platforme, temveč tudi za uh, Eh, tradicionalne eh, sektorje, naprimer imamo zapestnice, eh, ki omogočajo delodajalcu, da v vsakem trenutku ve, kje ste, enako velja tudi za beže in tako dalje. Vedno več možnosti imamo za nadzor delovcev. In to je lahko koristno, kajti eh, lahko predstavlja večjo varnost, eh, lahko pa to vodi tudi v izkoriščanje naših eh, zasebnih podatkov. To ni črno-belo, treba je zagotoviti, da ne bo prihajalo do zlorab, da bo zakonodaja to ustrezno uredila in da se bodo priložnosti, ki jih prinaša tehnologija, tudi ustrezno izkoristile. Hvala. Thank you, Mr. Rollin, my colleague. Oui, merci, présidente. Deux aspects que je souhaiterais évoquer ici. Hvala lepa. Dva vidika bi želel izpostaviti, ki se mi zdi, da se ju ni dovolj ali sploh omenilo. Namreč ta digitalizacija se nam predstavlja, kot da je to nekaj naravnega in da v bistvu ne moremo ničesar spremeniti, kot, isto kot sprejemamo letne čase, moramo sprejeti tudi te tehnološke spremembe in se prilagoditi ter upravljati z eh, njihovimi učinki. Mislim pa, da se moramo pogovarjati tudi o tehnoloških izbirah in to je vprašanje, ki je politične narave v svojem bistvu in zadeva družbeni projekt. Torej, ali bomo sprejeli, da nas bodo vodile izbire, ki bodo sprejete drugot in da nas bodo te vodile kamorkoli. Danes gre naprimer za delavce, ki jih nadomešča automatizacija, na drugi strani nekoč bomo morda imeli nastavljanje čipov in bedžiranje in. Um, oblikovanje oziroma vplivanje na delo z algoritmi, kar v bistvu niti ni nekaj novega. V avtomobilski industriji imamo tudi tako imenovane modrece. To so delčki, ki so ugrajeni v stroje in zato ko govorimo o tehnologiji, moramo govoriti o izbirah in o tem, kako bomo ravnali z njimi in da se ne bomo le prepustili izbiram, ki so sprijete druge. Potem tudi ta tveganja oziroma nevarnosti, ki jih pomenijo različne priložnosti, ampak mesto delavcev v tem procesu, Omenili ste mnenje Evropskega ekonomskega in socialnega odbora. In to, kar ste omenili, se mi zdi zelo pomembno, sploh ob vseh spremembah, ki že potekajo danes in ki, kot vidimo, vodijo k vse večji individualizaciji delavca v delovnem procesu, kar ima učinke tudi na zdravje. Če si pogledamo številne študije, ki zadevajo eh, spremembe na področju zdravja pri delu, um, svetu dela in tukaj ne gre zgolj za izgorelost, temveč tudi za druge eh, delovno povzročene bolezni, eh, moramo razmišljati tudi v tem smislu, da ne bomo izgubili občutka za delavca in eh, po drugi strani, da bomo upoštevali tudi te različne elemente, ki vplivajo na delo in zanima me, če je bilo to upoštevano tudi v vaši študiji. Oui, vous avez raison. La, la... Da, prav imate izziv za naše družbe, za naše politike, za naše socialne partnerje. Ta izziv pomeni odgovoriti na vprašanje, v kakšnem svetu želimo živeti in kakšno vlogo želimo pripisati inteligenci ter inteligentnemu stroju. Mislim, da se danes ne posvetujemo dovolj vnaprej, še preden se te tehnologije uvedejo. Sama mislim, da je na strani socialnih partnerjev tudi pogajanje tako, da ne dosega zadovoljive ravni. Govorimo o socialnem dialogu in to lahko povem čisto iskreno mislim, da je kar precej odpora pri tej želji po regulaciji. Če podam kot zadnji primer direktivo o pogojih predvidljivosti, preglednosti pogojev dela, morali smo predvideti direktivo zato, ker so kolektivna pogajanja propadla. Torej, tu gre za resno obstoječo problematiko in mislim, da v Evropi nismo avtorji tega, kar naj bi nastalo skozi našo zgodovino in izkušnje z eh, kolektivnimi pogajanji. No, to, kar je najbolj eklatantnega danes, v našem razvoju, tehnološkem razvoju, robotizaciji, ima pa tudi velik učinek na delovne pogoje, pa tudi na varnost in zdravje pri delu. In to se danes ne upošteva dovolj. In to ne na globalni ravni, ne na mikroravni. Podjetja in družbe ter panoge seveda niso vsi enaki, ampak nek temelj pa je skupen. In sicer gre tukaj za te minimalno zagotovljene pravice znotraj evropskega prava, ki jih lahko izboljšamo in prilagodimo od konteksta do konteksta. In sama menim, da so izbire odločitve, ki smo jih sprejeli v zadnjem času, nekoliko pomenkljive. Kot je bilo že rečeno, je treba umetni inteligenci dati pomen, smisel in ugotoviti, kaj je treba storiti, zato da bomo usmerili um, to pot v prihodnost v skladu s tem, kar želimo postati v prihodnosti in najti neko primerno razmerje med človekom in strojem. Človek namreč mora še naprej upravljati, torej obvladovati stroj. To bi moralo biti bistveno vodilo To, česar se danes bojimo, pa so te slavne črne škatle, v katerih se algoritmi ustvarjajo in pojavljajo, ne da bi prav dobro razumeli rezultat tega. In zato bi morali naši inženirji tudi na podlagi etičnih kriterijev morali zagotoviti, da bodo stroji res služili človeku in človeštvu, saj lahko naredijo veliko dobrega in pomagati številnim ljudem, še zlasti, če eh, razmišljamo o gibalno oviranih osebah in o osebah z, drugimi, eh, z drugačnimi potrebami. Ehm, tudi ko govorimo o medicini, o diagnostičnem procesu, torej imamo veliko možnosti, kjer je avtomatizacija zelo koristna, vendar pa eh, moramo imeti možnost to upravljati, zato da bomo nevarnosti zmanjšali na najnižji možni minimum. Pripraviti je treba te scenarije in ta svet prihodnosti, v katerem želimo živeti. Valerijo De Stefano. Thank you, Hvala lepa, gospa predsedujoča tudi jaz bi se rad vrnil k vlogi zakonodaje. Kot eh, je bilo že rečeno, imamo pogosto občutek, da se bodo te spremembe pač zgodile in da nimamo na to nobenega vpliva. Vse skupaj uh, se nam di nekaj samoumevnega, govorimo samo o tem, koliko delovnih mest bomo izgubili, uh, kako bo tehnologija vplivala. Uh, na eh, delovno silo v Evropski uniji in tako naprej. Pozabljamo pa, da imamo instrumente, eh, ki nam lahko pomagajo pri upravljanju eh, brezposelnosti in odvečne delovne sile. Torej tukaj gre za upravljanje in pa hkrati za ulogo predstavnikov delavcev. In eh, na to pogosto povsem pozabljamo. Nikoli ne govorimo o tem, da lahko socialni dialog recimo koristi pri boljšem upravljanju avtomatizacije in eh, ta eh, dialog bi lahko prispeval tudi k preglednosti eh, kaj bomo storili s tistimi delovnimi mesti, eh, ki eh, se ne bodo posem spremenila, eh, ki ne bodo postala avtomatizirana. Kako bomo uporabljali tehnologijo na tem področju? Kajti, če tega ne bomo storili, potem bodo ljudje prestrašeni in se bodo bali tako tehnologije, kakor tudi sprememb in to bo vplivalo na eh, produktivnost, pa tudi na gospodarske rezultate. Zaradi tega mislim, da je ključnega pomena, da poudarimo, da lahko tehnologija pravzaprav izboljša naše življenje. Engblom Gospod Engblom najprej, najlepša hvala. Mislim, da je to zelo dobro vprašanje. Ali moramo sprejeti tehnologijo? Seveda nam ni treba tega storiti, kajti mi eh, kot človeška bitja smo eh, še eh, zmeraj upravitelji tehnologije, ampak tehnologijo lahko uporabimo, da postanemo tako konkurenčni, kolikor si pač želimo. Na ta način lahko poskrbimo, da bomo živeli takšno življenje, kot si ga želimo. In zaradi tega mislim, da moramo biti pozitivni v svojem odnosu do tehnologije. Seveda pa si moramo zastaviti tudi vprašanje, kako upravljati z tehnologijo. Mislim, da ne bi smeli urejati tehnologije kot takšne, ampak da bi se morali osredotočati predvsem na rezultate. Recimo, uporaba umetne inteligence pri eh, zaposlovanju. Diskriminacija pri zaposlovanju Eh, ni eh, dovoljena v Evropski uniji, kajti imamo evropsko zakonodajo. In če delodajalci uporabljajo eh, določen instrument, ki povzroča diskriminacijo pri poslovanju, potem uporaba tega instrumenta ni dovoljena. Če si ogledamo zdravje in varnost pri delu, potem seveda obstaja določena zaskrbljenost, če interakcija naj ne bi potekala eh, z eh, neposrednim menedžerjem, eh, ampak z neke vrste digitalnim orodjem. Kaj ti vemo, kako zelo pomembno je lahko, da so menedžeri blizu zaposlenim. To vpliva na zdravje in pa na varnost pri delu, zato si moramo ogledati dejstva. Poleg tega pa moramo paziti tudi, da ne gledamo na tehnologijo kot na nekaj Eh, skoraj da že mitološkega. Za tehnologijo se vedno skriva eh, človeško bitje, eh, poleg tega je tukaj vedno delodajalec, ki zaposluje ta tehnološki instrument. Torej, ta človeški faktor se ne izgubi v tej verigi. Ne moremo se skrivati za tehnologijo v primeru, da gre kaj narobe, eh, se je seveda potrebno obrniti na proizvajalce tehnologije, vendar pa se tehnologije ne sme uporabljati kot opravičilo, kot izgovor. Mislim, da moramo spremeniti svoj pristop. Naš pristop k tehnologiji mora biti izjemno pozitiven, kajti na ta način bomo lahko ustvarili bogatstvo, ki ga bomo v prihodnosti še kako potrebovali. Hkrati pa moramo uporabiti ta edinstvena urodja, ki jih imamo na tem kontinentu da uh, uredimo uporabo tehnologije. Mislim, da je Valerijo to zelo dobro razložil. Dax. Hvala lepa, gospod Dax. Ja, najlepša hvala. Rad bi se strinjal z kolege, da seveda tehnologija eh, ni nekaj, kar bi padlo z neba. Eh, tukaj gre za rezultat človeškega delovanja tehnologijo je ustvaril človek, vendar pa naj opozorim na še en faktor, ki eh, manjka v tej razpravi o novi tehnologiji. Mislim, da obstaja določena kognitivna vrzel, kajti po eni strani veliko slišimo o možnih izgubah, ki eh, bi jih lahko prinesla uporaba tehnologije. Torej, zelo dobro si predstavljamo, katero delovna mesta bi lahko izgubili. Ampak študije, ki govorijo o tem, pravzaprav eh, ne govorijo o delovnih mestih, ki bi jih lahko ustvarili za to novo tehnologijo. Nič eh, ne povedo o tem, kaj bi nam lahko nova tehnologija prinesla. In tukaj gre za res za kognitivno vrzel kajti oporiti se moramo eh, na dejstva o eh, trenutni uporabi tehnologije, hkrati pa eh, moramo skušati predvideti tudi učinke prihodnje tehnologije, tehnologije prihodnosti. Torej mislim, da ne bi smeli biti preveč pesimistični, biti bi morali previdni, ampak odprti. Hvala lepa. Hvala lepa, da ste zaključili na ta način, kajti imeli smo že zelo depresivno razpravo pred eh, samo 45 minutami. Sedaj, ko smo se ogreli, pa se, se zadeve nekoliko izboljšale. Lažje se poglobiti v podrobnosti in. Lažje je pripraviti načrte za prihodnost zdaj bom. Predala vodenje seje podpredsedniku in zahvaljujem se vam za to, da se vam lahko prisluhnila. Gospod Roland pa bo predsedoval zadnji točki na dnevnem redu gre za študijo o socialni zaščiti zaposlenih. Okay, donc je propose tout de suite de, de commencer. V redu, predlagam, da kar takoj začnemo, da zagotovimo neko kontinuiteto pri razpravi o različnih izzivih, ki jo imamo danes in še zlasti eh, socialni položaj delavcev v ekonomiji platform. To je zelo pomembna točka in v našem odboru smo želeli, da se na tem področju izvede študija eh, kakšnih 50 intervjujev s strokovnjaki je bilo narejeno z 200 delavci, delavci na takih platformah. Torej, to je neko osnovno orodje, na podlagi katerega smo lahko pripravili priporočila glede socialne zaščite delavcev v tej panogi, ki eh, je v porastu v naših gospodarstvih. In zato bi kar takoj dal besedo avtorjem te študije, vsakemu za 10 minut in sicer gospodu Kristoferju Fortu in gospodu Marku Stuartu. Gospod Ford, izvolite. Um, hvala lepa, predsedujoči, in hvala za priložnost, da predstavim rezultate naše študije. Ta uh, študija je bila pripravljena zato, da bi bolje razumeli, pogoje zaposlovanja eh, v eh, gospodarstvu, eh, platform, kajti to je področje, ki se je zagotovo močno ukrepilo, ki ponuja nove možnosti za zaposlene, poleg tega pa predstavlja tudi velik potencial za ustvarjanje novih delovnih mest. Vendar pa se postavljajo vprašanja glede situacije delavcev, glede eh, njihovega eh, statusa, eh, pa naj bodo to zaposleni ali pa samozaposleni. In zaradi tega je eh, potekalo veliko razprav v zvezi s tem, ali te delavce pokriva obstoječi socialni sistem. In skupaj s kolegom Markom Stewartom in Simonom Joyceom in z ekipo šestih smo pripravili uh, to študijo na univerzi v Licu. Eh, veliko je eh, pobud Evropske unije. Evropska komisija je pred nedavnim sprejela priporočilo svetu v zvezi za socialno zaščito za samozaposlene. To bi moralo izboljšati socialno varstvo. Poleg tega uh, imamo tudi direktivo o preglednosti in pogojih pri delu in uh, tukaj gre za zaščito zaposlenih uh, z uh, neg negotovimi pogodbami. Skušati moramo razumeti, kako se je gospodarstvo v zadnjih letih razvijalo. Uh, razvijala, uh, Razvijala se je nova oblika gospodarstva in zaradi tega si moramo ogledati eh, to terminologijo in pa tudi eh, gonila rasti. Poleg tega pa moramo upošteti tudi izzive eh, in pa prednosti, ki jih to vrstno gospodarstvo prinaša in kakšne eh, so posledice za socialno varstvo. Torej, ta študija je bila pripravljena za odbor eh, za zaposlovanje v letu 2017. Oprli smo se na strokovno literaturo in pa pravni pregled. Poleg tega pa smo izvedli eh, tudi eh, anketo in sicer 1200 zaposlenih na različnih straneh, kot so Amazon Mechanical Turk, Clickworker, Crowdflower, Microworkers in tako naprej. Poleg tega smo uh, izvedli uh, Eh, številne intervjuje eh, z deležniki v osmih držav članicah Evropske unije v Bolgariji, Nemčiji, Danski, Španiji, Franciji, Italiji, eh, na Polskem in v Združenem kraljestvu. Tukaj je šlo za zaposlene, za predstavnike industrije, za predstavnike sodelovalnega gospodarstva in tako naprej. Preden pridemo eh, k rezultatom te študije, eh, naj eh, spregovorim o terminologiji. Ko govorimo o tovrstnem gospodarstvu, pogosto slišimo izraze, kot so sodelovalno gospodarstvo, ta izraz se uporablja vsega v eh, izjemno eh, pozitivnem kontekstu, medtem eh, ko se izraz geek economy uporablja v veliko bolj negotiv, negotovem okviru. Torej, zakaj pravzaprav gre, gre za delo na zahtevo, tukaj gre za delavce, ki jih zaposluje eh, Uber, eh, pa tudi eh, druge začasne oblike zaposlovanja. Torej, gre za precejšen del tega novega gospodarstva. Če si ogledamo literaturo, ki obstaja, lahko ugotovimo, da uh, približno uh, od 1 do 5 odstotkov uh, prebivalstva Evropske unije služi denar uh, z delom na platformah. Uh, dejansko sodelovalno gospodarstvo predstavlja precej manjši delež. In Menimo, da je delež tega gospodarstva precej manjši od petih odstotkov. E, torej, delo na platformah e, je v tem trenutku e, precej omejeno, kljub temu pa je to sektor, ki se hitro razvija. No, oglejmo si rezultate naše študije. 500 uh, eh, delavcev smo vključili v to raziskavo in ugotovili smo, da veliko ljudi meni, da uh, jim to delo zagotavlja dodaten zaslužek. omogoča jim tudi eh, delo od doma. Eh, to je bolj atraktivno za nekatere, eh, ki uporabljajo recimo spletno stran Clickworker in tako naprej. Potem so zaposleni izpostavili tudi prožnost dela na platformah. Pojavile pa so se tudi težave, oziroma spostavljene pa so bile tudi težave in sicer eh, gre eh, za vprašanje, kako zadovoljni so zaposleni eh, z delom na platformah. Eh, velika večina ni bila, zaposlen, ni bila zadovoljnih z plačilom. Poleg tega smo ugotovili, da eh, je bilo plačilo razmeroma nizko. Kot rezultat smo ugotovili, da le četrtina od eh, delavcev meni, eh, da so lahko zadovoljni z svojim plačilom. Še manj pa jih je zadovoljnih z možnostmi karijere. in ugotovili smo, da številni uporabljajo eh, platforme eh, kot dopolnilo k, zaključku, k zaslužku, ampak četrtina zaposlenih je eh, močno odvisna od platform in s tem pridobi več kot četrtino zaslužka. Eh, skušali smo eh, odgovore združiti v eh, razumne kategorije in tako smo vzpostavili tri različne kategorije. Recimo zmerni prejemniki, to so tisti, ki imajo po večini še drugo delovno mesto, kar 76 odstotkov in so le deloma odvisni od eh, dela na platformah, približno 44 odstotkih, kar precej pa jih ima finančne težave, približno tretjina. Je dejala, eh, da ima težave. Potem uh, so uh, tukaj uh, tisti, uh, ki uh, zgolj uh, občasno uh, brskajo po platformah, skoraj da vsi imajo drugo delovno mesto, kar 95 odstotkov. Uh, pravzaprav sploh niso odvisni od tega dela, uh, le v petih odstotkih, uh, približno tretjina pa jih ima spet finančne težave. Potem pa smo. Uh, oblikovali kategorijo tistih, ki so od dela na platformah močno odvisni. Eh, le malo jih ima drugo eh, delovno mesto, eh, le 15 odstotkov. Močno so odvisni od tega dela in imajo velike finančne težave. No, naj, zaslužim, naj, naj zaključim z izzivi, ki jih to predstavlja za socialne sisteme. Eh, torej, eh, kot je bilo že rečeno, eh, je z delom na spletnih platformah povezano visoko tveganje zaradi začasnega dela. To je seveda povezano tudi z možnostmi zaslužka. Poleg tega so tisti ki so močno odvisni od dela na spletnih platformah, tudi zelo slabo zaščiteni. Socialno varstvo je torej precej omejeno. Njihov zaposlitveni status eh, pomeni, da so izključeni iz določenih oblik socialnega varstva. Poleg tega pa so izključene tudi zaradi eh, števila delovnih ur in pa zaradi prihodka. Druga točka, ki jo je potrebno spostaviti, je, da kadar eh, zaposleni uživajo socialno varstvo, eh, je to povezano z njihovim standardnim delovnim mestom ali pa z njihovimi pravicami kot pravicami državljanov. torej nestandardno delo jim ne, jim ne zagotavlja socialnega varstva. Številni zaposleni na spletnih platformah nažalost tudi nimajo gotovih delovnih mest na uh, tradicionalnem trgu dela. Torej, eh, zagotovljeno jim je določeno socialno varstvo, kljub temu pa so njihova delovna mesta pogosto negotova. Mislim, da to predstavlja številne izzive za socialne sisteme v Evropski uniji. Situacija se bo sicer eh, do določene mere eh, izboljšala, eh, vendar pa nas čaka še veliko dela, če želimo zagotoviti ustrezno socialno varstvo. Potrebno je poskrbeti za reformo socialnih sistemov, če želimo vključiti tudi delo na spletnih platformah. Eh, recimo eh, minimalni zaslužek je problematičen za številne zaposlene na spletnih platformah, ki tega zaslužka ne dosegajo. Eh, potem je tudi kontinuiteta pri zaposlitvi problem, kajti tudi zaradi tega so zaposleni na spletnih platformah izključeni iz sistema socialnega varstva. dobra pobuda bi bila, eh, da bi eh, zaposleni, eh, delavci in vsi tisti, ki nimajo delovna mesta, imeli zagotovljene določene minimalne pravice. Veliko je tudi razlik med posameznimi državami, gre predvsem za izkušnje z delom na uh, spletnih eh, platformah in eh, statut na evropski ravni bi lahko dopolnila tudi nacionalna zakonodaja. In še uh, zadnja točka, uh, da zaključim, potrebujemo uh, boljše uh, dokaze, potrebujemo več podatkov o delu na spletnih platformah, poleg tega pa je potrebno vzpostaviti tudi ustrezne postopke, tako da bodo uh, platforme zagotovile podatke o svojih dejavnostih in da bomo lahko zbrali podatke o delu na spletnih platformah. Mislim pa, da moramo razširiti tudi socialno varstvo za zaposlene na spletnih platformah zaposlenim je potrebno zagotoviti, eh, da bodo lahko zastopani eh, v eh, okviru sindikatov, združen in tako naprej. Potrebno pa je razviti tudi nove oblike zastopanja za te zaposlene. Hvala lepa za današnje vabilo, veselimo pa se že vaših vprašanj. Hvala lepa za predstavitev, hvala lepa za poročilo. Govorim tudi v imenu eh, kolegice, ki je tudi zelo aktivna na tem področju. In z to študijo smo zelo zadovoljni s postavljeni pozitivni učinki in v to področje se je potrebno poglobiti, potrebno je ugotoviti, kaj se zares dogaja. In uh, to bi lahko je faktor, ki ga pogosto omenjamo tudi v tem odboru in v razpravah z komisijo. Kajti pogosto je rečeno, da ne vemo, o čem pravzaprav govorimo, torej vi nam boste pomagali zapolniti to vrzel. je da eh, bo potrebno zasnovati eh, to delo na spletnih platformah na eh, trajnosten način in da bo potrebno zagotoviti ustrezno socialno varnost. Vidimo lahko, da obstajajo tudi številne podobnosti z tradicionalnim gospodarskim sistemom in ta študija se nam bo pomagala poglobiti v to. Eh, pridružil se mi je, kaj mi menimo. In potrebno je zagotoviti enake pravice in eh, zaveze za vse. podjetja, spletna podjetja nikakor ne bi smela imeti konkurenčne prednosti eh, in sicer z tem, da bi se konodajo in jo prilagoditi eh, novi situaciji. Potrebno je poskrbeti, da bo nova zakonodaja vključevala nova prožna delovna mesta. Kakorkoli že, pa mislim, da moramo iti še korak ključne standarde nedavna študija eh, je študija, ki jo eh, je pripravila fundacija Friderik Ebhardt in ta eh, kaže, da evropska zakonodaja ni najbolj pravzaprav izgledala in moje vprašanje je sledeče. Študija je nekoliko zadržana glede eh, specifične zakonodaje na evropski ravni. Eh, ali lahko poveste kaj več o tem? Drugo vprašanje pa se nanaša na klasifikacijo. Pogosto eh, se povdarja, da na spletnih platformah v glavnem delajo samo zaposleni. Eh, torej eh, je breme predvsem na zaposlenih. Ti morajo dokazati, če temu ni tako in zaradi tega so morda oni najšipkejši člen v tej verigi. Možna rešitev določala pogodbo o zaposlitvi med eh, spletno platformo in pa zaposlenim, ki dela na tej spletni platformi. In tista, eh, ki bi eh, lahko zagotovila dokaze o dojanskem delovnem razmerju težju, ki ga povzroča pomankanje informacij. Ali menite, da bi to bila spremljiva rešitev? Ali ste o tem razpravljali? Ali ste o tem razpravljali v okviru te študije? o preglednih pogojih pri delu, v kolikšni meri bo to izboljšalo položaj delavcev na spletnih platformah in ali lahko eh, to dosečemo tudi brez tega prenosa bremena z zaposlenih na. Se lahko položaj izboljša. Okay, if, if I start and then bring in my other colleagues, I should. Imeli smo veliko razprav o točkah, ki ste jih ravno kar omenili. Gre za pravne, pravna določila, pa tudi za možen odziv Evropske unije. In uh,